liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi kolegice in kolegi, morali bi začeti. Z, opravičujem se za zamudo, ampak nekaj sprememb je na dnevnem redu, s katerimi se je bilo potrebno soočiti. Torej najprej vas vse lepo pozdravljam pri eh, seji odbora za kulturo in začeli bomo z sprejetjem dnevnega reda. Zaradi različnih težav vas moram obvestiti, da bodo dobitniki Evropske mladinske nagrade Karla Velikega eh, najprej eh, obiskali predsednika in se z njim fotografirali, šele kasneje pa bodo prišli k nam. Eh, Helga Trupl eh, ima tudi zamudo, eh, namreč ona bi morala predstaviti Evropsko solidarnostno enoto. Če bo le mogoče, glede na to, da je gospod Malteze tukaj, bomo torej po glasovanju obravnavali pluralnost in svobodo medijev v Evropski uniji, potem pa upam, da bodo prišli dobitniki Evropske mladinske nagrade Karla Velikega in eh, da bomo potem lahko nadaljevali z običajnim dnevnim redom. Eh, mislim, da nam bo to uspelo, kljub tem manjšim težavam. Ali želi kdo kaj dodati? Ima kdo kakšno pripombo glede dnevnega reda? Ne, potem, je, potem velja dnevni red za sprejetega. Sedaj pa prehajamo k drugi točki dnevnega reda. Gre za sprejetje zapisnikov uh, sej. 10. oktobra in pa 19. Eh, oktobra. Eh, zapisnike eh, ste prejeli ali ima kdo kakršnokoli pripombo? Ne. Potem predlagam, da kot običajno sprejmemo zapisnike sej. Če se ne bodo seveda pojavile dodatne pripombe tekom seje. Sedaj pa smo pri eh, tretji točki, to so sporočila predsednice. Eh, danes nam je na volje tolmačenje v sledeče jezike, francoščino, nemščino, angliščino, italijanščino, danščino, grščino, portugalščino, češčino, estonščino, mađarščino, malteščino, polščino, slovenščino, bolgarščino in romunščino. Poleg tega pa naj vas spomnim, da. je naslov izvanje pobude za zaposlovanje mladih v državah članicah. Poročevalec je naš, eh, oziroma pripravljalec mnenja je naš kolega Momčilneko. Eh, želiš besedo? Ne, potem lahko kar takoj prejdemo k glasovanju. In eh, začela bom s predlogom spremembe. Enak je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Dva za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 1. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa predlog spremembe 6. Ne. 9. Torej se upravičujem, predlog spremembe 9. Za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani, to pa bi uh, rada preverila. Elektronsko glasovanje torej. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 15. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 16. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Tudi to bomo morali preveriti, žal mi je. Elektronsko glasovanje torej. Konec glasovanja. Tudi ta je zavrnjen. Torej, eh, zelo pomembno je, kje prištejem en glas. Predlog sprem B17. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani. Mislim, da gre za enako večino kot prej, ampak bomo raje preverili, kaj ti eh, rezultat je zelo tesen, torej elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 19. Konec glasovanja. Ja, no. V tem primeru pa je rezultat eh, jasnejši, kot sem mislila. 14 glasov proti, samo 10 za. Oziroma 11. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani. Vzdržani sprejeto. 24 za, proti, vzdržani sprejeto. 25 za, proti, vzdržani sprejeto. 26 za, proti, vzdržani. Tudi to bi rada preverila. Torej, predlog spremembe 26. Elektronsko glasovanje konec glasovanja. 14 proti 14 zavrnjeno. Predlog spremembe 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 28 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 29 za, proti, zdržani, mislim, da je bil zavrnjen, ampak bomo to preverili. Predlog spremembe 29. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 proti, 12 eh, proti 15 eh, zavrnjeno. 36 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 3. Za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 33. Za, proti vzdržani. Mislim, eh, da je bil predlog zavrnjen, ampak bomo to preverili. Predlog spremembe 33. Elektronsko glasovanje konec glasovanja. Deset proti sedemnaest oziroma enajst proti sedemnaest. Štiriintrideset za, proti, združani. To bomo preverili. Socialni demokrati namreč niso dvignili roke. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Štirinajst za. Ne, ti si bila proti. Torej, štirinajst proti, štirinajst za in s tem je predlog spremembe zavrnjen. Torej, glasovalna naprava Silvije Koste ni delovala, zato smo prišteli tudi njen glas. Predlog spremembe 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. In prehajamo k končnemu glasovanju, ki bo potekalo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, nihče proti, en vzdržan glas, torej z veliko, veliko večino sprejeto, iskrene čestitke Momčilu Nekovu. So, der nächste, den nächsten Tagesordnung. Tako. Naslednjo točko dnevnega reda moramo žal malce prestaviti, kajti poročevalka je še na vlaku, ki žal zamuja. Eh, tudi predstavitev dobitnikov Evropske mladinske nagrade Karla Velikega moramo nekoliko predstaviti, kaj ti fotografirajo se še s predsednikom. Gospod Malteze pa je med tem prispel in zato lahko kar takoj pričnemo z osmo točko dnevnega reda. Gre za eh, obravnavo osnutka mnenja na temo pluralnosti in svobode medijev v Evropski uniji smo pridruženi odbor v skladu z členom 54 poslovnika in naš eh, pripravljalec mnenja je Kurcijo Malteze. Torej člen 54 velja eh, za to mnenje. Naše pristojnosti se osredotočajo na eh, medije. In uh, sedaj uh, dajem besedo Kurciju, da nakratko predstavi svoje poročilo za pet minut. Hvala lepa, gospa uh, predsedujoča. Mislim, da bom uh, potreboval manj kot pet minut. No, ko se bodo vsi prenehali pogovarjati, bom nadaljeval. Bene. Dicevo io. Dobro. Oprl sem se na svoje delovne izkušnje, eh, bil sem namreč novinar in mislim, da tako kritičnega obdobja eh, za medije še ni bilo. Predsednica je eh, opozorila na to, da je področje medijev za nas eh, še kako pomembno in v svojem mnenju sem se skušal osredotočiti na temeljne točke in sicer eh, na čim bolj jasen in preprost način. Namreč želel sem eh, zagotoviti obsežen okvir možnih dejavnosti, in pa sprememb, do katerih je prišlo v preteklih letih. Lahko bi se osredotočili zgolj na spremembe v zadnjih letih. Eh, te spremembe so seveda zelo eh, pomembne, še prav posebej lažne novice. Lahko bi se osredotočil tudi na posamezne države članice, ki kršijo svobodo eh, medijev in te kršitve eh, so seveda zelo resne. In uh, to sem navedal v eh, nekaterih točkah. Recimo omenil sem nedavni umor Dafne Karoane Galicije na Malti ali pa zatiranje svobode medijev v drugih državah. Torej situacija se je močno poslabšala v zadnjih letih. Ampak Ključnega pomena je predvsem to, da eh, je svoboda medijev veljala eh, kar eh, dve stoletji v Evropi, vendar pa pri tem nista bila upoštevana dva stebra. Namreč stebr demokracije, spoštovanja eh, javnega mnenja. Gre za socialni pakt med državljani in medijskimi delavci. Kajti javnost pravzaprav eh, financira eh, svobodne medije. In zaradi tega bi mediji morali ostati svobodni in pa um, Zagotoviti bi morali pluralnost medijev. Sedaj pa se situacija spreminja, kajti mediji so vedno bolj v rokah eh, različnih eh, interesov in so veliko bolj namenjeni oglaševanju, kot pa eh, seznanjanju javnosti z aktualnimi dogodki. In to je ena izmed ključnih točk. Še prav eh, posebej pa je zaskrbljujoča velika koncentracija medijev v uh, rokah uh, majhne elite. Pogosto gre tukaj tudi za neevropske uh, deležnike. Uh, sta recimo Google in Facebook, ki jo dobro poznamo. In uh, ta uh, gospodarska koncentracija eh, škodi eh, tako medijskim delavcem, eh, kakor tudi urednikom, pa tudi eh, našim eh, podjetjem, ki delujejo na področju eh, komunikacij in pa uredništva. Tudi delovni pogoji so uh, pogosto nezadovoljivi in to uh, je slabo predvsem za mlade, eh, ki morajo delati pod veliko slabšimi pogoji kot njihovi predhodniki. Pa naj gre tukaj za uh, plačilo, za uh, dostop do informacij in tako naprej to so uh, ključne točke, eh, ki sem jih uh, želel izpostaviti. Situacija je negotova in uh, opisati sem želel vzroke za uh, pojave, s katerimi se danes soočamo, kot so lažne novice mm, in pa dramatično znižanje kakovosti. Seveda pa bom z veseljem sprejel predloge sprememb, eh, namreč ta tema je zelo pomembna za naš odbor in zaradi tega eh, pričakujem eh, tudi vaše pobude. Ja, dank. Ich jetzt... Najlepša hvala. Najprej bodo dobili besedo poročevalci v senci. Začela bom z Momčilom Nekovom, ki bo spregovoril v imenu poročevalca v senci gospoda Dragicija. Gospod Dragič pozdravlja to poročilo, kaj ti meni, da je eh, mnenje izjemno pomembno, še prav posebej eh, glede na nedavno situacijo, ki ogroža svobodo medijev in pa neodvisnost medijev. Poleg tega je medijsko področje danes močno preplepeteno in z eh, tem eh, se bomo morali na vsak način soočiti, na ravni Evropske unije, pa tudi na nacionalni ravni. Najti moramo učinkovite rešitve eh, za grožnje svobodi in pa pluralnosti medijev. Poskrbeti moramo, da se bo zmanjšal finančni pritisk, preprečiti moramo širjanje lač, lažnih novic in eh, zagotoviti zaščito novinarjev in pa njihovih verov. Preprečiti moramo sovražen govor eh, povsod, eh, tudi na spletu. Evropski parlament je nenehno zagovarjal svobodo medijev in pa pluralnost medijev in pozval je komisijo, da predlaga konkretne zakonodajne predloge v tej smeri. Na zadnje se je to zgodilo v resoluciji 24. oktobra 2017 o uh, ukrepih uh, za zaščito žvižgačev. Gospod Dragiči bi se rad zahvalil gospodu Maltezu za upravljeno delo uh, na tem zelo pomembnem področju. Nekatera uh, področja bo uh, potrebno uh, še razširiti. Uh, Eh, kot eh, recimo eh, mediji za manjšine, mediji in pa njihova dostopnost za osebe z invalidnostjo. Potrebno bo nasloviti vprašanje širjenja lažnih novic, povdariti je potrebno, da potrebujemo močno zaščito za žvižgače v Evropski uniji, okrepiti je potrebno medijsko opismenjevanje in sicer z vidika vse življenskega učenja. Eh, gospod Dragiči bo vse to vključil v svoje predloge sprememb in veseli se že nadaljnega sodelovanja z drugimi poročevalci. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Gospa Jimenez Barbat. Bueno, Najlepša hvala pripravljalcu mnenja za opravljeno delo. Eh, svoboda in pa pluralnost medijev sta tesno povezana eh, z eh, svobodo izražena mnenja, kot je dejal tudi pripravljalec mnenja in zaradi tega moramo zaščititi medije tudi pred političnim vplivom vidimo, da eh, se namerno širijo lažne novice in to je povezano z gospodarskimi in političnimi interesi posameznikov. Eh, torej gre za hibridno vojno zoper vrednote Evropske unije. In to je eden izmed največjih izzivov, s katerim se v tem trenutku sooča Evropska unija. Zaradi tega mora Evropska unija storiti vse, kar je v njeni moči, da eh, zagotovi dobro seznanjanje javnosti in eh, da zagotovi eh, zaščito in pa dobre delovne pogoje za novinarje in druge medijske delavce. Tukaj gre eh, tudi eh, za javne medije. Paziti moramo na temeljna načela demokracije in preprečiti moramo indoktrinacijo, eh, ki jo lahko danes opazimo v številnih državah članicah. Naj izpostavim le primer Katalonije poleg tega pa bi eh, rada povedala tudi, eh, da eh, je potrebno zagotoviti politiko, ki bo temeljila na znanstvenih dejstvih in ki bo prepričila Eh, lažne novice. To je izjemno pomembno, če želimo zagotoviti ustrezno seznanjanje javnosti v Evropski uniji in zahvaljujem se kolegu za eh, opravljeno delo. Najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo k poročevalcu v senci skupine ALS. E uh, yes. with reg with regard to this uh, ish- yeah ja rad bi povedal, da sem organiziral okroglo mizo za eh, novinarje na Malti. Želel sem tudi njihove informacije o pluralnosti in pa svobodi medijev. In eh, seveda eh, bom spregovoril o zaključkih te okrogle mize. Ne gre zgolj za to, da medijem vladajo gospodarski interesi, vsaj v nekaterih državah, ampak na medije močno vplivajo tudi določene situacije. Recimo na Malti smo to videli. Mediji so pod močnim pritiskom uh, in sicer uh, tudi uh, vladajočih organov. In uh, recimo na Malti je prišlo do poskusa eh, sodne tožbe eh, zoper eh, blogarje in eh, sicer eh, z sodbami na ameriških sodiščih. Lahko si predstavljate, kakšni eh, so eh, bili eh, stroški, če si se želel zagovarjati. Eh, Eh, drugo vprašanje, ki ga je tukaj potrebno izpostaviti, pa je vprašanje kazenske odgovornosti, kajti tukaj ne gre eh, zgolj za povračilo škode eh, na ravni svobode medijev, ampak gre tukaj tudi za kazenske posledice, kot recimo za visoke globe ali pa celo odzem prostosti. Druge točke, ki smo jih obravnavali, so se nanašale na uh, boljše delovne pogoje eh, medijskih delavcev, še prav posebej tistih, ki delajo v velikih medijskih hišah. Eh, pogosto eh, so ti v zelo negotovem delovnem razmerju in eh, njihovo delovno razmerje ni natančno določeno in to vpliva tudi na njihovo neodvisnost, na neodvisnost njihovega delovanja, na neodvisnost njihovega dela in na neodvisnost informacij. Druga točka, ki se je pojavila pri okrogli mizi, pa je eh, bila tema medijskega opismenjevanja. Živimo v obdobju, eh, v katerem menimo, da je potrebno zagotoviti svobodo in pa pluralnost medijev. Ironično tudi z zaznavo eh, večjega števila programov, ki obveščajo državljane o različnih oblikah medijev, če si ogledamo, kaj je bilo zapisano v časopisu The Economist pred približno tremi tedni. Eh, vemo, eh, da je bil naslovni članek na temo lažnih novic in eh, v določenih točkah je ta članek vodil v ravno napad, nasprotni učinek od zaželjenega in to je potrebno tudi upoštevati. Potem pa še ena pomembna točka. Želim spregovoriti o temeljnih točkah, kaj te. Eh, veliko je še eh, drugih eh, točk in sicer gre tukaj za tiskane medije, kajti tiskani mediji trpijo zaradi tega, ker se morajo boriti z digitalnimi mediji. Cena papirja se je tudi močno povečala zaradi različnih davkov in na to so me upozorili predstavniki različnih medijskih hiš in zato je eh, Eh, proizvodnja eh, tiskanih eh, medijev veliko dražja od novic, ki jih ponujejo digitalni mediji in to je potrebno tudi upoštevati. In potem še zadnja točka, vprašanje zaščite profesionalnosti novinarjev. To je potrebno eh, zagotoviti ne le z tem, da preprečimo nadlegovanje in pa zatiranje, eh, ampak eh, tudi s tem, da zagotovimo ustrezno možnost preiskovalnega novinarstva. Veste, kaj se je zgodilo na Malti pred nedavnim, prišlo je do umora Dafne Karoane Galicije in zaradi tega je potrebno zagotoviti zaščito novinarjev in pri tem moramo biti proaktivni. Eh, zagotoviti jim moramo konkretno varstvo, ne pa jih zaščititi le, kadar so eh, predmetne ustreznega ravnanja. Najlepša hvala. Gospa Bild, želite besedo kot poročevalka v senci? Ja, hvala lepa, gospa predsedojoča. Strinjam se s tem, kar je povedal moj kolega glede eh, tiskanih medijev. Razen, kadar gre za časopise, ki so namenjeni bolj osebnemu interesu. Torej, potrebno uh, se je prilagoditi tudi potrebam naših državljanov. Uh, sedaj pa k primeru Dafne Karuane Galicije. Evropska unija sprejema eh, sankcije zoprdoločene države, kot je Mačarska, ni pa sprejela nobenih. Uh, ukrepov eh, zopr Malto, čeprav obstajajo resni dvomi glede svobode medijev na Malti in eh, ti eh, dvomi so se pojavili že pred kar nekaj časa. Torej, potrebno bi se bilo odzvati prej, ne pa da skušamo stvari reševati sedaj. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Oflin. Uh, hvala lepa pravi, da odbor pravi, da je medijski pluralizem stebr demokracije in eh, da eh, eh, je ena od grožen ta, da se tiskani mediji srečujejo z vedno večjimi finančnimi sredstvi. Položaj pa so izkoristili medijski giganti na spletu. In uh, Eh, torej, eh, novin, ne, eh, torej, tudi sam sem delal pri časopisu in pred leti v Združenem kraljestvu in v Združenem kraljestvu doživljamo to, da je politična levica vedno manj strpna do desničarskih časopisov in včasih povsem potovčajo izražene javnega mnenja. Daily Mail je pisal o uh, eh, migraciji in pa o um, politiki uh, vlade. To, da potem um, uh, je ta časopis uh, se soočal z velikimi težavami. Potem uh, levičari so uh, Daily uh, uh, Telegraph uh, obtoževali, da uh, pišajo neresnice. Uh, Torej, <clears throat> sedaj obtožujejo časopise eh, samo zaradi tega, ker so nekoga kritizirali. Torej, odgovornost za kazniva dejanja mora prevzeti tisti, ki eh, je to tudi počel. V, v Združenem kraljestvu je spodbujanje k eh, nasilju in sovraštvu eh, kaznivo dejanje, to da, časopisi, to, da piše se lahko to. In mislim, da so zelo zaskrbljujoči trendi na levici v Združenem kraljestvu. Kaj ti ne udeležujajo se um, uh, politične razprave, ampak uh, napadajo in mislim, da bi jim morali to preprečili prepričiti. Hvala lepa. Hvala lepa. Zelo bi vam bila hvaležna, če bi tu opustili razpravo o Brexitu. To se ni zgodilo prvič, ta razprava je enostavno bedna in neprimerna in če to ne bo v povezavi za, za našimi temami, potem takšnih prispevkov ne bom več dopuščala. Kajti Julie Ward se je že eh, oglasila k besedi in mislim, da nas to eh, v tej povezavi res ne bo pripeljalo daleč. Gospa Šrodova, izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa, eh, gospa predsedojoča. Rada bi se zahvalila gospodu Maltizu za osnutek mnenja. Zelo cenim, da se osredotoča na pluralnost in neodvisnost medijev. Pozdravljam tudi to, da je omenil medijsko opisnjevanje. Mislim, da je eh, zelo pomembno, da to zagotovimo, tako da naši ljudje ne bodo nasedali lažnim novicam. To, da tu pogrešam eno stvar in v zvezi s tem bom tudi unesla predloge sprememb in sicer povdarek na javnih medijih kajti javni mediji morajo predstavljati jamstvo za eh, neodvisne, nepristranske novice za vse ljudi. In to bi morali financirati iz javnih virov. In eh, ti mediji bi morali biti posem neodvisni od zasebnih podjetij in od vlad. Hvala lepa. Hvala lepa. Julie Ward. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Mislim, da je to izredno pomembno poročilo in vesela sem, da, ste, da so poročevalci v senci omenili opismenjevanje. Pogledati si moramo, kako se financirajo časopisi. Kajti eh, nekateri časopisi želijo um, povdarjati politična stališča. DUP, to je eh, protipolitična stranka na severnem Irskem in je finančno podprla kampanjo za Brexit in je plačala oglase. In to je nekaj, kar ni dovoljeno v Združenem kraljestvu. Torej, denar so kanalizirali preko eh, te stranke Severne eh, Arske, zato da bi vplivali na ljudi v Angliji. V Združenem kraljestvu imamo kakovostno novinarstvo, eh, pa ne v Expressu ali v Daily Mailu. Torej, imamo preiskovalnega novinarja Guardiana, ki ki um, eh, se ukvarja z dark eh, webom in pa s tem, kako se spodkopuje demokracijo. Torej, vse vas pozivam k temu, da si preberete delo te novinarke. Upam, da bo v prihodnosti na dan prišla resnica in da bodo ljudje videli, kako so desničarske skrajne sile poskušale spodkopati našo demokracijo. Hvala lepa. Gospod Mesa Šmit. Hvala lepa gospa predsedujoča. Upam, da bo ta odbor eh, omogočil razpravo o eh, novinarjih. Eh, torej, ne strinjam se s gospodom Plinom, ne bom spregovoril o Brexitu, to da mislim, da je bilo prav, da razpravljamo v zvezi s tem tudi v kontekstu neke države, zato da bi pokazali, kako to deluje v realnosti. Kajti, če se pogovarjamo zgolj na hipotetični ravni, potem. Uh, bo težko eh, eh, razumeti eh, stvari, kajti jaz sem bolj filozofsko naravnana oseba. Torej, moja politična skupina ugotavlja sledeče. Vsakokrat, ko politiki govorijo o pluralnosti medijev in pa o delu novinarjev, to privede k temu, da je manj svobode in več nadzora. Evropska komisija je eh, eh, tudi predložila eh, knjigo, kako naj se piše o stvarih, naprimer o migracijah in tako naprej. In mislim, da je to zaskrbljujoče. Mislim, da ne potrebujemo smernic, potrebujemo resnično medijsko svobodo. Ne pa tako, kot to vi počnete, gospa predajoča, ne samo z besedami, ampak tudi z obraznim izrazom. Torej, res upam, da eh, se bomo s tem poročilom omejili, kajti to potrebujejo mediji. Eh, torej, omenili ste Mačarsko, Polsko in tako naprej. Eh, torej, vzdržati se mora politika. Ampak mislim, da moramo opustiti tudi kakršen koli vpliv se strani evropskih inštitucij in tako bomo zagotovili medijski pluralizem v Evropi. Hvala lepa, gospod predsedajoča. Hvala lepa nekoliko čudno sem gledala samo zato, ker sem se začudila, da je Evropska komisija izdala takšno knjigo, kako naj bi delali novinarji. Kajti mislim, da eh, dobri novinari vedo, kako uh, naj se odzovejo in bi morali takšno knjigo enostavno um, ignorirati. Gospa Kosta, hvala lepa, zahvaljujem se malteškemu kolegu za to mnenje. Mnenje se dotika ključnih vprašanj neodvisnosti eh, in pluralizma medijev v Evropi. Povsem se strinjam z njegovimi sodbami. Mislim, da je to tudi poziv k temu, da bi eh, imeli boljšo eh, rego, eh, re, regulariziranje, zato da bi spodbujali takšne pogode, da bi obstajali takšni oziroma enakopravni pogoji in da bi res zagotovili svobodo medijev. Kajti sicer bomo tvegali to, da bomo ustvarjali uh, zelo hitre informacije, digitalne informacije, da pa se bomo malo posvečali predpisom, ki morajo veljati vsem. In pa, da se bomo sredotočali na vsebino, ne da bi cenzurirali, ampak zato, da bi zagotovili preglednost. Negativni vpliv pomankanja pluralizma doživljamo, kajti, eh, naprimer, moč se eh, osredotoča v rokah redkih. Eh, potem eh, uredništvo predstavlja bogatstvo in pa jedro socialnega modela v Evropi. Ampak čuti se negativni vpliv lažnih novic in pa novice se nepravilno uporabljajo in to ima vpliv na politično moč in pa na demokracijo. To pa ima tudi zelo uh, slabe posledice. Uh, potrebujemo um, znanstveno natančnost novic in v naši državi smo pogosto govorili o znanstvenem organu, ki bi lahko uravnotežal uh, informacije, ki pogosto nimajo nobene vsebine, jih pa najdemo v časopisih in pa na spletu. In Torej obstajajo uh, tudi hude posledice na zdravje, kajti naprimer zaradi tistih vesti eh, se ljudi niso več šli cepiti. Potem je treba dodati še eno stvar. Evropske informacije. Mi moramo bolj podpreti možnost evropskega sodelovanja sa sosednjimi državami. Pred nekaj dnevi smo slišali predlog Evropske komisije, da bi podprli neodvisni tisk eh, mm, in sicer tudi v eh, sosednjih državah in pa v državah kandidatkah. Treba je podpreti tudi mlade eh, novinarje in pa združenja novinarjev. Imamo EBU, torej to je omrežje in mislim, da bi morali podpreti to organizacijo in treba je zagotavljati kakovostne informacije. In treba zagotoviti pomoč tudi majhnim televizijskim eh, televizijam. Eh, treba je podpreti tudi eh, to, da se bomo osredotočali na svobodne informacije in pa državljanstvo in sicer preko povezovanja tistih, ki se ukvarjajo z informacijami. Hvala lepa. Gospa Libačka. Hvala lepa. Večkrat ste dejali, da so mediji stebr demokracije. Da, to je res, ampak pod pogojem, da so mediji povsem svobodni in neodvisni. Sicer eh, so zgolj urodje indoktrinacije. Zato se povsem strinjam s tem, kar je povedala gospa Šojdrova. Javni mediji morajo biti povsem eh, pluralistični, kajti eh, oni nosijo odgovornost, imajo zelo široko misijo, kulturno, politično in družbeno. In to moramo od njih zahtevati. Druga stvar pa so novinarji. Srednjem se z gospodom Jimenezom. Novinarji uh, imajo vedno bolj prekerna delovna mesta. Da, ta trend obstaja. In eh, mislim, da eh, moramo eh, rešiti ta problem. V Evropi nimamo cenzure, imamo pa cenzuro urednikov. In tudi eh, na to moramo biti pozorni. In še zadnja stvar, digitalni mediji. imamo prejemnike prve in druge vrste, e, torej prihaja do nekakšnega razkola med generacijami. Torej, tis, po tiskanih medijih posegajo tisti, ki so na to navajeni, e, digitalni mediji pa e, so nekaj za mlade. Tudi starejši nimajo možnosti za brskanje po spletu in zato tudi eh, nimajo eh, nobenih kompetenc in zato eh, tudi ne morajo preverjati informacij. Treba je začeti pri standardih za novinarje. Imamo standarde na področju izobraževanja v Evropi in sedaj se moramo osredotočati tudi na usposabljanje novinarjev. Hvala lepa. S-au spus toate lucrurile? Gospod Iacono. Hvala lepa. <clears throat> Mislim, da je to zelo dobro eh, poročilo, ki vsebuje zelo dobre točke. Čisto kratek bom, dovolite mi eno minutko. Uh, Gospa ni govorila v mikrofon, tako da tega nismo mogli eh, pretolmačiti. Torej, želel sem povedati samo eno stvar. Mislim, da je to za vse pomembno. Skrb. To je tudi izziv. Vsaka beseda uh, povzroča odmev in sedaj govorimo o medijih, preko katerih se besede sporočajo v svet. In vsaka beseda ima odziv, odmev. In kaj je ta odmev? In ta odmev bi uh, moral pravzaprav ustrezati besedi, zvoku, ampak včasih je tako, da uh, je uh, odmev drugačen od besed. Obstajajo strukture, ki oddajajo temne um, glasove v določenih kontekstih. In mi imamo pravzaprav odgovornost. Zelo pomembno je, da tudi razumemo, kaj je povedano, ampak kje je meja? Meja je težko potegniti. Kje je svetloba in kje se začne tema? Torej, to je zelo pomembno področje. Tom se spremeni in informacija je drugačna. Zakaj to pravim? Obžalovanja vredno je, da e, doživljamo lažne novice, ki so v temi, e, torej resničnost se spreminja in to seveda sprožja skrbi. Torej, želel sem pač izraziti svojo skrb. Hvala lepa. Še enkrat se opravičujem, Sabine, prišlo je do nesporazuma. Videla sem eh, kolegico Šojdrovo in potem sem pogledala tebe in potem eh, pač stvari niso več pašale skupaj. Sabine. Dobro je lepo, da na jo obravnavate kot enoto, ampak mislim, da moramo pluralizem nekako ohraniti. Najprej eh, bi se rada zahvalila pri eh, kurciju Maltezeju za eh, dobro mnenje, dobro predlogo. Vem, da smo pri poročilih na lasno pobudo omejeni, prostora ni, ampak mislim, da bi bilo treba še kaj dodati. Torej, digitalizacija medijev predstavlja veliki ziv za kakovost novinarskega dela. Kajti Na eni strani imamo etablirane kakovostne časopise in pa etablirane novinarje, po drugi strani pa imamo eh, ljudi, ki pravijo, da so novinari in potem eh, objavljajo stvari na spletu, eh, čeprav ne prevzamejo odgovornosti, ne zagotavljajo kakovosti in tudi zato nimajo nobene usposobljenosti. In včasih je te stvari med seboj težko razlikovati. Res potrebujemo eh, usposabljanje za medijsko kompetenco, eh, potrebujemo pa tudi dobro izobražene, dobro usposobljene novinarje. Včasih so bili novinarji dobro plačani. In uh, v, novinarstvu so bili dobro plačani in kakovostni novinarji. Danes pa eh, novinarji so zelo slabo plačani in to se gotovo odraža tudi na kakovost. Ne bom rekla, da je vsak slabo plačan novinar slab novinar. Želim povdariti, da tega ne mislim in da to ni res. To, da določeno eh, vlogo to že igra. Torej, če želi nekdo kakovostno delati, če želi eh, preiskovati, potem potrebuje za to tudi določen finančni ukvir. In to velja za medijske koncerne, to velja za uredništvo. Eh, torej, ta eh, potrebujejo določen finančni okvir. Sedaj ehm, eh, se, imamo določene zakonodajne pobude na evropski ravni, ki bodo prenesle koristi. Potem pa je tu še vprašanje etike novinarjev. To je eno vprašanje. Torej, kakšno odgovornost imam jaz v okviru četrtega stebra do družbe? In ne more biti tako, da eh, bom dobro prodal neko zgodbo, na katero sem naletel, eh, kajti jaz kot novinar moram prevzeti tudi odgovornost in preveriti moram, ali je ta zgodba resnična in potem bi si lahko vse težave prihranili. Torej, vsak novinar bi moral razmisliti, kaj sem raziskal, kaj je dejstvo, kaj ima družbeni pomen in kako bom se to vestjo družbeno odgovorno ravnal. E, torej, mediji imajo e, veliko moč. E, Torej, videli smo, kako politika poskuša prirezati uh, eh, krila uh, medijem, to smo doživeli na mačarskem, na polskem, tam se omejujajo uh, eh, medije in uh, <clears throat> tisti, ki so na oblasti, ki želijo več moči, si poskušajo podrediti medije in to presega finančne uh, uh, uh, regulacije. Torej, kaj dovoliš, česa ne dovoliš? Naj omenim eh, Malto na tej točki. Eh, torej, Evropski parlament je sprejel resolucijo proti Malti, to naj omenim. Eh, mislim, da moramo res paziti na to, da eh, državljani eh, lahko uživajo pravico do informacij, hkrati pa moramo zagotavljati tudi kakovost novinarjev. Zato pa so potrebna finančna sredstva, zato je potrebno dobro izobraževanje in pa medijska pluralnost. Hvala lepa. Mislim, da je bila to dobra razprava. Osvetlili smo eh, številne različne vidike, torej medijski pluralizem, izobraževanje, medijska eh, kompetenca, vprašanje gospodarskega položaja novinarjev in časopisov. Govorili smo o neodvisnosti medijev, obravnavali smo pluralnost medijev. Torej vse to uh, igra pomembno ulogo. Rada bi opozorila še na nekaj. V tem poročilu lahko seveda zapišemo, izključujemo vse to, o čemer smo se danes pogovarjali. To, da izključno pristojnost imamo zgolj na področju medijske kompetence. Torej, če uh, se želimo izraziti o medijski eh, pluralnosti in pa o medijski svobodi, potem to lahko storimo, to da od Libeja ne moramo eh, pričakovati, da bodo vse odstotno privzeli v svoje poročilo, kajti morajo prevzeti samo to, kar se nanaša na medijsko pluralnost. Torej, kako daleč bodo šli, tega ne vemo. Torej, kot rečeno, mi imamo izključno pristojnost na področju medijske kompetence v tem poročilu. Nismo pa pristojni za medijsko svobodo in medijski pluralizmus, kajti za to je odgovoren odbor Libe. To je zelo težko področje. Torej, kot rečeno, v tem mnenju lahko povemo vse, kar želimo povedati, to da izključno kompetenco imamo zgolj za področje medijske kompetence. In jaz bi dejala, da sem sodi tudi izobraževanje novinarjev. Po mojem mnenju je tudi to medijska kompetenca. Tako daleč bi jaz šla. Želela sem samo opozoriti na to, da uh, gre tukaj za mnenje in želela sem opozoriti na naše um, izključne kompetence. Ne vem, ali je eh, tukaj eh, predstavnik Evropske komisije, ampak Sabine še enkrat. Eh, kaj pa, če bi uvedli dve poglavji? Torej, pod enim poglavjem bi se ukvarjali s tem, za kar imamo izključno kompetenco, potem v drugem poglavju pa bi pač samo sporočili svoje misli odboru Libe da se ne bo potem zgodilo to, da eh, bo eh, Libe enostavno črtal stvari, ki smo jih napisali. Torej, dajala bi, da bi uredili del, ki se nanaša na medijsko kompetenco, potem bi tukaj jasno opredelili, kaj spada sem, potem pa bi imeli še delo, drugi del, v katerega bi zapisali vse drugo, kar menimo. Da, lahko postopamo tako. Eh, poročevalec in poročevalec v senci pa bi morali zadeve potem tako urediti, da bi bilo jasno, eh, razvidno, kje so naše kompetence in kater je tisti del, kjer izražamo svoje misli in pač eh, prosimo odbor Libe, da naj nas upošteva. Pripričana sem, da bo razprava v odboru Libe precej podobna naši razpravi. Osredotočali se bodo gotovo tudi na to, o čem razpravljamo mi, in eh, gotovo bodo veseli tudi za eno ali drugo pobudo z naše strani. Ampak mislim, da je treba eh, to mnenje res eh, urediti tako, da bosta tu dve različni poglavji, eno o kompetencah in drugo o drugih stvarih. Ampak mislim, da lahko to zadevo potem uredimo pred glasovanjem še enkrat pogledujem v smeri komisije. Ne, komisija se ne bo izrazila v zvezi s tem. Dobro, nobenih očitkov, kajti to točko smo obravnavali prej, pravzaprav se moramo prevečiti komisiji. In sedaj dajem še enkrat besedo gospodu Kurciju Maltezeju. Hvala lepa kolikor poznam kolege iz eh, Libe, mislim, da bodo eh, prosili za eh, izključno kompetenco, kar se tiče medijske svobode. Je pa tukaj en vidik, ki ste ga kolegi najbolj omenjali in sicer medijsko izobraževanje. In tu res potrebujemo ideje z vseh strani. Kajti zgodovina informacij je polna revolucij, tehnoloških revolucij in vsakakrat smo mislili, da bo nov medij ubil vse prejšnje medije, eh, radio, potem televizija, ki naj bi ubila radio, pa se to ni zgodilo. Kajti vzpostavil se je okvir eh, pluralnosti medijev. Prav zahvaljujoč eh, temu, da so se ljudje usposobili in danes se to tudi dogaja novi mediji so razširili idejo, da je enostavno uh, priti do informacij, da se vsi lahko obveščajo. Govorili smo o lažnih novicah. V resnici vsi vse dni uporabljamo Wikipedijo. Wikipedija je polna lažnih novic. In ko Wikipedijo uporabljamo za to, da bi se izobrazili o stvari, ki je ne poznamo, se tega ne zavedamo. Uh, Jaz uporabljam uh, eh, Wikipedijo. Ko uporabljam Wikipedijo za uh, stvari, ki jih dobro poznam, potem opazim, koliko lažnih uh, vesti je tam. Ampak Wikipedija je stran, po kateri ljudje najširše posegajo po svetu. Torej, izobraževanje, medijsko izobraževanje je res največji izziv. In Eh, naš odbor eh, tukaj igra zelo pomembno ulogo in eh, tega nihče ne more zanikati. Pravzaprav je to naša poglavitna pristojnost. In to je velik izziv. In to je težko tudi za novinarje. Novinarjem je težko opredeliti instrumente, s katerimi bi spodbujali resnično izobraževanje javnosti pri uporabi novih medijev. Hvala lepa. Hvala lepa. Vsem poročevalcem v senci in poročevalcu želim napeto razpravo in izhajam iz tega, da bomo ob koncu sprejeli dobro mnenje za odbor Libe. Res lepa hvala. Sedaj smo eh, pri kraju eh, te eh, točke dnevnega reda. Eh, problem pa je ta, da eh, tisti, ki bodo odlikovani z eh, mladinsko nagrado Karla Velikega, še ni. Zato moram sestanek na kratko prekiniti. Prosim pa vas, da ostanete tu ali blizu, kajti v preteklosti se je dosti krat zgodilo to, da je bila dvorana nekoliko prazna, ko so bili z nami odlikovanci. Eh, zlasti je primankovalo poslancev, ampak eh, ti mladi so si zelo prizadevali, opravili so veliko dela, eh, radi bi se tukaj predstavili in zato si tudi zaslužijo našo pozornost. Torej, prekinjam sestanek, ampak prosim, ne oddalite se preveč od dvorane. Tako da bomo mladim tudi zagotovili dovolj pozornosti. Kristina, imela bi tehnično vprašanje kdaj jih lahko pričakujemo. Želim biti tukaj, ampak ob enajstih imam nek drugi sestanek. Torej, ob desetih so imeli sestanek s predsednikom eh, parlamenta, eh, zato da so se skupaj fotografirali. In včasih to traja nekoliko dlje. Recimo, da jih pričakujemo čez pet minut ali pa najkasneje ob pol enajstih. Pet minut, potem pa se prosim vrnite v dvorano.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

naprej srčno vas prosim, da prenehate z osebnimi pogovori ali pa z njimi nadaljujete izven dvorane. Prav posebno veselje mi je, da lahko danes v skladu z tradicijo, kot vsako leto, pozdravim dobitnike Evropske mladinske nagrade Karla Velikega in v letošnjem letu bomo nekoliko odstopili od eh, tradicije, kajti eh, nagrada eh, bo letos zabeležila deseto obletnico. Zato eh, so tukaj z nami tudi dobitniki iz leta 2008, ki jih prav tako prisrčno pozdravljam. Eh, med nami mislim, da ste bili že takrat eh, pri nas v odboru in lepo je, da ste danes ponovno z nami. No, brez nadaljnega eh, pa bi eh, sedaj eh, rada pozdravila dobitnike letošnje nagrade. So iz Polske, Danske in pa Nizozemske. Letošnji dobitniki so iz Polske program Erasmus Plus. Gabriela Jelonek bo predstavila ta projekt. Gre za celo vrsto radijskih oddaj. Z uh, radijem eh, se v odboru pogosto ukvarjamo. Gre za to, da mlade uh, seznanimo z dogajanjem na področju izobraževanja v Evropski uniji in s programom Erasmus, in da jih navdušimo nad tem. Gre za medsebojno razumevanje, medkulturni dialog in uh, tudi zato, da premagamo mentalne ovire. Druga nagrada je bila namenjena projektu iz Danske We Discover Europe. Monika Ellen bo predstavila ta projekt. Cilj tega projekta je uh, bil uh, podpora Evropski uniji za celo vrsto dejavnosti na severu Danske. Šlo je za zabave na ulicah, za pohode in tako naprej. Uh, Eh, približno tisoč udeležencev eh, je sodelovalo v tem projektu v podporo Evropski uniji in sicer v regiji, ki je razmeroma euroskeptična. In še tretja nagrada. Eh, We are Europe, projekt iz nizozemske, Disguise, to je spletna platforma, ki združuje mlade novinarje, Eh, mlade pisatelje in eh, ki jim omogoča, da pišejo o Evropi, ki jo eh, ljubijo in ki jo imajo radi. Gre za to, da evropske bralke in bralce ponovno navdušimo nad Evropo in da sprožimo poglobljeno razpravo o tem, kako mladi razmišljajo o Evropi. Torej, Malo manj kot uro časa imamo eh, za predstavitev teh projektov in eh, zato eh, bi brez nadaljnega dala besedo našim mladim gostom, da predstavijo svoje projekte. Mislim, da ste zmagovalci vsi, še prav posebej pa je zmagovalka Evropa, ki je lahko navdušena nad tem prizadevanjem mladih na področju evropskega projekta in zato iskrene čestitke vsem trem dobitnikom. So, des... Začeli bomo s predstavitvijo projekta Erasmus Evening iz Polske. Gospa Jelonek, beseda je vaša za približno sedem minut. Uh, good morning. Uh... Dobar dan skušala bom govoriti v angleščini, kajti tudi naš radijski program je bil v angleščini. Imam tule predstavitev, upam, da bo delovala. No? Seveda je potreba mati uh, inovativnosti. Sama sem bila že leta 2014 eh, eh, deležna programa Erasmus, potem se je to spremenilo v Erasmus Plus in tako eh, mi je nekoliko bolj jasno, kako se je program spreminjal, kakšne so bile tam spremembe. Tudi katere so prednosti in pa slabosti, kajti nekaj težav vendarle obstaja tudi v tem programu. Kar sem si želela, je bilo oblikovati prostor, kjer bi lahko ljudje povedali vse, vse, kar želijo, vse, kar želijo deliti, vse izkušnje. In če želite najti neke praktične informacije o Erasmusu, morate iskati po internetu, platformah, po blogih in porabite veliko časa za to. Delala sem pa v študentskem, pri študentskem eh, eh, radiju Meteor na Univerzi Adam Ickevic v Poznanju. Later. Um, so, um nekaj dovolj, včasih pa je nekaj premalo. Mikrofon žal ne slišimo. Are... Potem so tu še seveda še nekatere težave, ki, s katerimi se spopadamo. V svojem primeru, bila sem v Španiji, na univerzi so rekli, nimamo vaših dokumentov. Tako da de facto nisem bila študentka Erasmusa, dva tedna je potem trajalo, da sem uredila te papirje. Takšne stvari se pač dogajajo. Tukaj so ljudje, eh, študenti iz Gruzije in Italije. De, to dekle je iz Kazahstana, tole spredaj. No, govorili smo tudi o običajih, vsakodnevnem življenju, kajti če greste nekam, postanete del neke nove, druge skupnosti in govorili smo tudi, o socialnem programu Erasmus. Namreč bistveno tukaj je, ko nekam greste v tujino, bistveno je ne, kakšen je študij, kakšne so zabave, kako raziskujete in odkrivate novo državo. Prav tako lahko pustite svoje znamene, lahko tudi tam pustite nekaj svojega, lahko ljudi naučite svojega jezika, recimo na, portugalsk, na portugalskem, ko sem bila tam drugič kot študentka Erasmusa, smo učili starejše ljudi, igrati kitaro, risati, tuje jezike, skratka lahko delite tisto, kar lahko ponudite. Pravzaprav ponudite svoj čas. Nabirali smo tudi grozdje s starejšimi ljudmi in jim pomagali pri pripravi hrane, pri nakupu higijenskih izdelkov za revne in tako naprej. Skratka, če greste nekam, lahko delite, kar želite, kar imate. Seveda, vsi smo različni, ampak vse države, vsi narodi imajo kaj dobrega, kar lahko delijo z drugimi in želeli smo, želimo si pokazati, da je preprosto nekam oditi, biti del tiste druge skupnosti, potem priti tudi nazaj in na ta način pridobiti biti. Pridobiti na bistrosti Eh, razbijati stereotipe, iti prek nekih ovir, kajti če niste povezani z drugimi, če z njimi ne sodelujete, je najbrž težko razumeti, kako sodelovati z drugimi ljudmi. In to vidim tudi pri svojem delu. Ljudje, ki ne gredo v tujino, ki so vedno v istem kraju, niso odprti. Lahko se držijo neke ideje, imajo neke fiksne ideje, in se nič ne odprejo. Kot Erasmus študent pa se morate odpreti, gre za neke vrste prakso. In po mojem mnenju bi Erasmus moral biti obvezen za vse študente. In v tem programu torej gre za odpiranje duha ljudi, udeležencev. Skratka, vidite, da smo se tudi zabavali, nekateri tu lepojejo po radiju. imamo Facebook profil, eh, naslov je Erasmus Evening by Gabriela Elonek, kajti včasih ljudje delajo tudi lažne, eh, ustvarjajo lažne profile, tako je zdaj po mojem prijemku to lažje naj, najti. Eh, posneli smo tudi oddajo v Evropskem parlamentu, to bo tudi na YouTubeu objavljeno. Skratka, oddaja v živo in potem je tu še blok, ki ga urejam, na, katerem, na katerega dajem nekatere informacije o Erasmusu, eh, tudi nove oddaje. In to je toliko z moje strani. Hvala za vašo pozornost. Vielen herzlichen Dank. Äh, Sie sind so voll des Lobes. Najlepša hvala. Tako zdelo ste. Uh hvalili Erasmus, da mislim, da vas bomo imenovali za veleposlanico Erasmusa. E, tako da boste svet prepričali, da zato potrebujemo več denarja. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Elend in uh, We Discover Europe. To je projekt iz Danske. Thank you. Uh... Hvala lepa. Naj na začetku povem, da sem resnično vesela, da lahko uh, predstavljam ta danski projekt, ki je dobil drugo nagrado Karla Veleka, Velikega. E, sama sem sicer polskega, polske narodnosti, ampak se počutim zelo evropejko, močno evropejko. Torej projekt Rediscover Europe ali ponovno odkritje Evrope, zamisel je prišla, se je pojavila v trenutku, ko se nam je zdelo, da je treba opozoriti ljudi, kaj enotnost in raznovrstnost resnično pomenita. V Alborgu smo to izvajali na severnem Danskem in leta 2016 je bilo, je bilo mesto Alborg razglašeno kot najsrečnejše mesto v Evropi. Hkrati tam živi več kot 150 narodnosti in želeli smo prav to pokazati, kakšna kulturna raznovrstnost tam obstaja in kako je lahko pomembna za družbo. Evropa potrebuje nove, dobre zgodbe, to smo želeli pokazati, pozitivne zgodbe dobro integracijo, kar pa smo naredili najprej tako, da smo organizirali kulturno parado, rekli smo ji parada kulturnega ponosa. Ljudje so lahko tam izmenjavali prehrano, eh, jedi, eh, glasbo in tako naprej. Povabili smo vse kulturne skupine, ki smo jih lahko, različne nevladne organizacije, imeli smo 16 skupin, več kot 16 skupin, kar morda ni veliko, izmed 150, ampak vendarle smo projekt letos ponovili in letos je bilo prisotnih oziroma deležencev bistveno več. Drugi del projekta, v drugem delu smo se osredotočili na informiranje. Pripravili smo vrsto dejavnosti na dan Evrope in želeli smo vključiti ljudi na različne načine v to. Govorili smo ljudmi, z ljudmi na ulici, eh, delili materijale, ljudje so se oblekli, eh, zato da so bolj pritegnili pozornost. In takrat so ljudje lahko ugotovili, da gre pri projektu Rediscover Europe za to, da začutijo Evropo in jo ponovno odkrijejo. Hkrati bi rada povedala še naslednje kaj smo mi dobili od tega projekta. Navdahnil nas je, da smo začeli razmišljati, kaj še lahko naredimo za to, da se bodo ljudje bolj počutili povezane z družbo, da damo možnost tudi ljudem, da se da obiskujejo evropske, druge evropske države in treba je povedati, da v preteklosti, pred kakšnim mesecem in pol smo imeli na danskem lokalne regionalne volitve in čeprav je bila udeležba razmeroma visoka, smo se vprašali, kako pa je z evropskimi državljani, torej z evropejci, ne danskimi državljani, kako pa oni, koliko vedo, da lahko tudi oni volijo, raziskali smo te zadeve med študenti in ugotovili, da je bila udeležba zelo nizka z njihove strani, zelo malo ljudi je sploh vedelo, da smejo, da lahko glasujejo in volijo ljudje pridejo študirati na Dansko, potem ostanejo celo na Danskem, pri, pripeljajo tudi svoje druž, družine, ampak mislijo, da kot ne Danci ne smejo voliti, pa lahko. Torej, organizirali smo kampanjo na to temo v angleščini, pripravili smo materijale, eh, eh, v katerih smo seznanjali ljudi z pravicami in jih spodbujali, da naj pridejo tudi oni na volitve, ker lahko. In povem lahko, da so se torej. Včeraj so pravzaprav bile volitve, bila je volilna kampanja in zdaj upamo, držimo pesti, danes se preštevajo glasovi in kmalo bomo imeli rezultate in upamo, da bo udeležba, stopnja udeležbe evropskih državljanov bistveno višja. Ker ti ne gre le za to, ko pridete v drugo državo, da tam delate, da imate neko socialno življenje, ampak da ste tudi del političnega življenja. Tudi to je pomembno. Na ta način lahko resnično prispevate in ste resnično del skupnosti, v kateri živite. To smo torej storili, to smo počeli in to nas navdihuje, da storimo še več in upamo, da bomo s tem nekaj spremenili. Skratka, eh, eh, eh, pritegnili smo tudi pozornost nacionalnih medijev, drugih skupnosti. In zdaj upamo, da bo to pozitivna sprememba, ki bo morda navdihnila tudi druge države, da poskušajo z podobnimi projekti za to, da se torej pritegne tudi druge skupnosti in evropske državljane, ki imajo pravico glasovanja v teh državah. Hvala lepa. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala za ta izjemen projekt. In upam, da boste lahko danes zvečer ponosno ugotovili, da se je število uh, volilk in volilcev povečalo tudi zaradi vaše kampanje. Upam, da bo ta projekt deloval še naprej in da vas uh, bo veliko držav posnemalo. Hvala lepa. Sedaj pa prihajamo k tretjemu odličnemu projektu uh, eh, in z uh, nizozemske are we Europe? For being here. Hvala lepa za priložnost, da vam predstavimo svoj projekt tukaj. Vesel sem, da smo lahko nekaj dni v Bruslju tudi z drugimi organizatorji podobnih projektov in dobro je, da se lahko družimo z njimi. Naš projekt Are We Europe, torej ali smo Evropa, želim predstaviti. Gre za me online mesečnik, torej spletni mesečnik na interaktivnih spletnih straneh, z medijskimi zgodbami o Evropi, z, torej tu gre za. Tu ne gre za novice, ampak bolj za raziskovalno novinarstvo oziroma uh, za prikazovanje različnih vidikov in tukaj bi vam rad predstavil video naše uh,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 Okay, thank you. Um, Hvala lepa. Video lepo prikazuje, kakšni so bili naši motivi, kakšen je bil naš namen. Začelo se je s štirimi študenti iz Amsterdama, z mednarodne univerze. Imamo zelo različno okolje, iz katerega izhajajo. Jaz sem eh, novinar, nekdo dela na Evropski komisiji, tretji je spletni oblikovalec, oblikovalec spletnih strani in četrti iz eh, zagonskega podjetja. In želeli smo, eh, ugotovili smo, da je v nacionalnih medijih Evropa prikazana zelo enostransko, bodi si prek eh, skozi politiko oziroma gospodarstvo, medtem ko druge plati Evrope pa niso bile vidne. Zato smo se odločili, da bomo poleg študija, magisterskega študija, izpeljali še ta projekt, Začelo se je z blogom, na katerem so neredno bile objavljene eh, zgodbe evropejcev, potem pa smo začeli z rednim blogom, z ustreznim eh, prispevkom glasbenikov, spletnih oblikovalcev in tako naprej in tako naprej, ki delajo skupaj na različnih temah, kajti verjamemo, da je za mlade zelo pomembna ta panevropska zgodba tu ne gre le za dokumentiranje, dokumentarne prispevke, ampak za različne oblike pripovedovanja zgodb. Upamo, da lahko na ta način pokažemo druge plati Evrope, ki sicer niso v uh, uh, najpomembnejših medijih prikazane in da tako presežemo tudi negativne podobe Evrope, eh, gospodarsko, politično, uh, stabilnost sicer se vrača, ampak bilo je veliko negativnih podob in to še vedno ni dovolj prisotno v medijih naš končni cilj je, da zgradimo eh, omrežje evropskih pripovedovalcev, panevropskih pripovedovalcev zgodbe in eh, gre za to tudi, kako se Evropa razvija v ozadju, kakšna bo njena prihodnost in upamo, da bomo lahko na ta način izboljšali upogled v Evropo, da bo ljudem bolj jasno, kaj je Evropa in zato se sprašujemo, ali smo mi Evropa. Are we Europe? Torej želimo si odgovoriti, priti do odgovora na, ta, na to vprašanje, seveda ni nujno, da bomo sploh kdaj prišli do njega, ampak bistvena je pot do in spraševanje. Hvala lepa za vašo pozornost. Ja, vielen, vielen. Ja, najlepša hvala tudi za ta odličen projekt. Mislim, da če si ogledamo te tri projekte in če se nekoliko eh, spomnimo na projekte v preteklih letih, potem eh, nam eh, za Evropo eh, ne more biti malo mar. Eh, in eh, če eh, lahko eh, druge prepričate, eh, da se je pomembno ukvarjati z Evropo, da eh, se je pomembno zastaviti vprašanje, kako izboljšati Evropo, potem nam eh, se nam ni treba bati za prihodnost Evrope in lahko skupaj Evropo naredimo boljše. Potrebno je eh, čim več ljudi prepričati, da je to najboljša pot kljub vsem nacionalističnim prezadevanjem, ki jih doživljamo v različnih državah. Mislim, da je to najboljša pot, ki jo lahko izberemo. In če imamo tako uh, dobre uh, sodelavce, nas uh, ne rabi biti strah. Sedaj bom dala besedo našim koordinatorjem za pripombe, za morebitna vprašanja, potem drugim članom odbora in potem bodo besedo spet dobili eh, naši trije eh, prejemniki nagrad. Sabine Frhajen. Kot poslanko iz Ahna me zelo veseli, da ste danes eh, tukaj in zelo sem vesela, da ste lahko tukaj še enkrat predstavili vaše odlične projekte. Mislim, da je ta nagrada za mlade odlična možnost, da nagradimo prizadevanja mladih povsod v Evropi. Gre za eh, platformo, ki omogoča eh, predstavitev vaših projektov in pa vaših prizadevanj za Evropo najprej se vam vsem zahvaljujem, eh, ne le tistim, ki ste eh, bili na koncu eh, prijemniki nagrad, zmagovalci, ampak tudi vsem tistim, ki so sodelovali v tem projektu, kajti pripravili so veliko dobrih programov in mislim, da si zaslužite našo pohvalo in da bi morali temu posvetiti še več pozornosti. Imam pa eno vprašanje za vse vas. Kaj menite, da bi lahko storili tukaj v Evropskem parlamentu za to, da eh, bi še bolj eh, podprli ta prizadevanja mladih? Eh, mislim, da moramo seveda ustrezno okrepiti proračunski del, ampak finančna sredstva so le del mozaika Eh, kaj lahko stojimo kot Evropski parlament za to, da bi eh, še bolj spodbudili navdušenje med mladimi nad Evropo in pa da bi eh, podprli vaše projekte? Hvala lepa, Silvija. Molti komplimenti. Govorila bom italijansko, čestitke za vse vaše projekte. Eh, in uh, veliko projektov je bilo predlaganih za nagrado Karla Velikega. Navdušena sem uh, nad vašimi pobudami, nad vašimi idejami, vsi uh, trije projekti. Um, se osredotočajo na uh, mlade, uh, ki na Evropo gledajo bolj z čezmenega vidika. Tukaj je seveda tudi projekt Erasmus. Zahtevali smo veliko več sredstev za ta projekt, ne vem, če nam bo uspelo, ampak to zavezništvo bi nam zagotovo lahko pri tem pomagalo. E, tisti, e, ki nikoli niste poznali e, meja, se sprašujejo o identiteti Evrope, o pravicah evropskega državljanstva. Veliko je teh pravic, ampak jih ljudje pogosto ne poznajo. Eh, potem eh, pa še enotnost eh, v raznolikosti. Mislim, da potrebujemo močno zavezništvo z mladimi v Evropi, tako da bi izvedeli, kakšno je vaše življenje v Evropi, kakšne priložnosti vam ponuja Evropa. Evropa je svobodna, odprta in povezana. Eh, torej, pomembno je aktivno državljanstvo in z tem vašim prispevkom in z eh, prostovoljstvom eh, lahko Evropa okrepi svoj položaj. Torej, sodelujemo z Mladinskim forumom, z programom Erasmus in seveda podpiramo tudi politiko za mlade radi pa bi podprli tudi vašo kreativnost. Ta eh, bi eh, morala biti bolj uporabljena v eh, namene seznanjanja javnosti. Mislim, da moramo dati nov pomen identiteti in sicer evropski identiteti. Mi smo evropski državljani, hkrati pa tudi državljani posameznih držav članic. In z vašimi prizadevanji bomo veliko uspešnejši. Hvala lepa, Kurcijo Maltese. Hvala lepa. Pokazali ste navdušenje in eh, poleg tega, da smo vam dali nagrado Karla Velikega, bi vam morala institucija dati tudi nalogo da eh, predstavljate to inštitucijo v javnosti, kajti Evropska unija ni najbolj uspešna na področju komunikacije, še prav posebej ne komunikacije z mladimi. Žal mi je, da eh, pogosto eh, ne izkoristimo kreativnosti številnih mladih, kajti Evropa ne zna ustvariti delovnih mest, eh, vsaj ne dovolj delovnih mest za mlade. Zato se sprašujem, eh, ali lahko demokracija preživi, ali lahko Evropa preživi, če ne bomo poskrbeli za nove priložnosti za mlade oziroma če jim ponujamo Um, manj možnosti kot v preteklosti. In uh, zanima me vaše stališče, kakšni so uh, delovni pogoji danes v številnih uh, državah članicah Evropske unije. Najlepša hvala. Hvala lepa, Monika Šojdrova. Najlepša hvala. Najprej naj se zahvalim vsem vam prihajam iz eksotične Češke republike. Ampak resnično vse moje spoštovanje vam gre. Imam pa nekaj vprašanj. Nekoliko nas je strah zaradi razmer na polskem in vi prihajate iz Polske. Prepričana sem, da, so odgovori na, da je odgovor na vaše vprašanje ali smo Evropa, je odgovor da. Ja, vi ste Evropa, vi ste perspektiva Evrope za prihodnost, ampak vi kot Poljska, ali ste pripre, pripravljeni braniti in varovati evropske vrednote na Poljskem, kajti zame so razmere tam, situacija tam je resnično tvegana v vaši družbi. Torej, vprašanje je za vas, za mlade Poljake. In še enkrat najlepša hvala za vaš pogum in za vašo zauzetost in prizadevnost. Najlepša hvala, gospod Malinov. To... Želel sem se vam tudi sam zahvaliti za predstavitve. Morda vas bo to navdušilo, ampak lahko povem, da, moram, da bi moral v tem trenutku glasovati v nekem drugem odboru, ampak zaradi vas sem tukaj. Nekdo me nadomešča tam. Ne gre pa. Uh, Gre preprosto zato, ker me to zanima. Hvala za vaše predstavitve. Prihajam iz Bolgarije in tam imamo Evropsko koalicijo, katere cilj je en sam in glavni cilj, mislim, da ga lahko dosežemo, namreč, da bi naslednje evropske volitve bile volitve z največjim deležem mladih, ki se jih bodo udeležili. Uh, kajti skoraj povsod po Evropi opazujemo, kako mladi niso zelo zainteresirani in upam, da bomo na naslednjih evropskih volitvah to lahko dosegli. Naslednje evropske volitve bodo v vseh državah. Želeli bi si, da bi po različnih državah bile to volitve z visoko odeležbo mladih. In sam, imam, sam sem danes tudi od vas dobil nekaj zamisli. Najlepša hvala. Če jih bomo uporabili, vas bom o tem obvestil, zato je dobro, da mi tukaj vemo, kaj vi počnete, kajti to lahko pliva na celotno Evropo. Ja, vielen, vielen herzlichen... ja najlepša hvala. Bogdan Venta. You, hvala, predsednica. Izkoristil bom priložnost, ker ste tukaj z nami dva, dve poljakini pravzaprav. In zato bom govoril v maternem jeziku. Hvala. Takže gratuluje. Najlepša hvala in iskrene čestitke eh, tudi z moje strani. Kolegi so eh, že veliko povedali, mene pa zanima predvsem tole. Te projekte povezuje nova evropska perspektiva. Pri zadnji predstavitvi smo videli, eh, da je ta usmerjena v prihodnost. Je to povezano eh, z eh, vašim študijem, z novinarstvom kot takšnim, kajti razpravljali bomo tudi o novinarstvu v Evropi kasneje danes, omenili smo pa novinarstvo že zjutraj. pri zadnji predstavitvi eh, je eh, bilo vprašanje povsem jasno zastavljeno, eh, kateri so naslednji koraki, kako nameravate naprej razvijati projekt. Najlepša hvala. Sedaj pa še enkrat besedo dobijo uh, mladi dobitniki nagrade. Kdo bo začel? Frau Jelenek. Gospa Jelenek. Okay, no, bom poskusila z odgovorom na prvo vprašanje. Kaj lahko Evropska unija naredi za mlade, da bi bili bolj evropski, da bi bili bolj evropejci? Torej, moj vtis je naslednji. Seveda imamo nekaj financ za sabo, za te programe, ampak sama sem študirala v dveh drugih državah in na Poljskem in lahko rečem, da mladi ljudje se ne učijo tujih jezikov. To je velik, velika težava, kajti ne morete komunicirati, če ne poznate niti angliško dobro. Kako se boste pogovarjali z drugimi, kako boste sodelovali s tujimi študenti, ki prihajajo k vam, recimo na Poljsko? Včasih je tu potrebna pomoč, zato da se lahko pogovarjate. To je prva stvar. Mislim, da moramo torej se bolj potruditi na področju izobraževanja. Ne o Evropski uniji, ampak izobraževanja jezikov. Če se bomo naučili jezike, se bomo naučili tudi drug od drugega, vse druge stvari. To mislim, da je ena od rešitev. Ko sem študirala v Španiji, seveda v španskem jeziku, se je včasih zgodilo, da če smo imeli v skupini človeka, ki ni govoril špansko, da je bil to izobčenec outsider, nikogar ne želim tukaj obsojati, ampak ljudje včasih mislijo, da če nekdo ne govori tvojega jezika, recimo tvojega, oziroma jezika skupine, da je nekdo, da je ta oseba slabša. Seveda to ni res. Ampak to pomeni, da moramo izobraževati na obeh stranih, ne le tiste, ki ne znajo jezika, ampak tudi tiste, ki znajo jezike, da morajo biti tolerantni in strpni. In potem druga stvar, izobraževanje po regijah. Namreč govorima, govorimo o evropskih projektih, o nacionalnih projektih, ampak sama sem svoj projekt izpeljala sama. Šlo je za individualni projekt, vabila sem goste, imela za misli, kako naj stvari izpeljem, oblikovala vse, kar se tiče šova, eh, cele noči sem rezala eh, glasovne prispevke, izbirala glasbo in šele na koncu tehnična podpora so bili moji kolegi z radija. To je bilo vse. Eh, kar se tiče moje univerze, sem vesela, da sem imela možnost storiti to, kar sem si zamislila, ampak. Uh, V resnici pa nisem imela nobenega mentorja, ki bi recimo se kakorkoli ukvarjal s tem, mi rekel, to lahko, to lahko in narediš, drugo lahko narediš, drugega ne. Na srečo sem imela svoje uh, ustvarjalne zamisli, ampak vsi pa niso takšni. Torej bi potrebovali morda neko podporo, ki ni nujno samo podpora nekih učiteljev, ampak mentorjev, razumete, kaj želim povedati, neke vrste prijateljev ki vas hkrati nečesa tudi nauče. Naslednje vprašanje o, o brezposelnosti v Evropi. Morda to pustim za konec. Četrto vprašanje iz eksotične države. Res, včasih je eksotična. Sveda je to hec, ampak poljski študent je. Pravzaprav je to bil kompliment, rečemo pri nas, da smo različni, ampak da je to izjemno, da je to pozitivno, da je to nekaj dobrega. Ja, glede tega, kar ste rekli, da se dogaja na polskem, namreč naša, oba naša projekta, projekt iz Polske in projekt iz Nizozemske, sta, eh, izhajata iz eh, novinarstva. Tudi sama sem pravzaprav eh, novinarka, ki odgovarja na ta vprašanja. Študirala sem politične znanosti, politične vede in eh, Eh, in pa novinarstvo. In mislim, da kot novinari moramo resnično odgovorno govoriti ljudem. Problem pri nas je, da ljudje marsikaj povedo in ne razmišljajo o učinku na tiste, ki poslušajo, ki gledajo, ki berejo. Mislim, da je to velika težava prav v novinarstvu, pa tudi v politiki. Kaj ti ljudje širijo sovraštvo, ne, ne zavedajo se več, kje so meje, kaj smejo reči, česa ne bi smeli več reči ljudem. In ko, ko ljudje slišijo, da lahko kričiš na nekoga drugega, da ga lahko obtužuješ, potem počno tudi to sami naprej. Ha, <laughs> kako? kako to op, eh, urediti na polskem. Ja, populizem eh, je v porastu, ne le na polskem. Leta 2014 videli, sem videla v Španiji kot študentka Erasmusa, morda tega ne bi smela povedati, ampak to je en primer. Enkrat med predavanji sem vprašala prijatelja, eh, šlo, eh, potekalo je v angleščini, eh, nisem mogla najti eh, izraza v španščini in sem vprašala v angleščini svojega kolega. In drugi, neka druga študentka je rekla, zakaj pa govoriš v angleščini? Sem rekla, zato ker ne razumem ene besede. In je rekla, ne smeš govoriti angliško, tu si v Španiji, Španija je tu zate, špansko je najpomembnejši jezik zate. Pa sem ji rekla, ne, saj ni težava, saj se skušam naučiti. Pa je bila zelo jezna name, pa ne vem zakaj rekle, prihajaš iz vzhodne Evrope, trošiš evropski deža, denar, pa se tu zabavaš. Dobro, ne bom. Srka, bilo je zelo, bil je zelo grob napad. Tu si za španci, moraš govoriti špansko, tako mi je rekla. Eh, učitelj, profesor se je začel smejati, nič ni rekel jaz sem to občutila kot hud eh, napad na, rekla, napad na me. Rekla sem, govorim polsko, nemško, angliško in hmalo tudi špansko. Zakaj me zdaj obsojaš, ker sprašujem vprašanje, ker sprašujem nekaj v angliščini, ker ne znam ne, špansko še? To je bilo več kot 40 ljudi. Eh, ki so bili veseli, da je pri, nas prišlo toliko tudi iz Poljske, da smo tam začenjali, da smo tam študirali, da smo tam začenjali delati, nekateri imajo zdaj tam celo družine. In predtem sem bila tam samo kot pobiralka grozdja. In potem sta bili tam dve skupini ljudi, Poljaki in Španci. In delali smo skupaj, mladi ljudje, ki nismo mogli najti drugega dela. Dela v naših državah. prosim, počasi zaključite. Kar se tiče prihodnosti, kaj bi rada počela v prihodnosti, seveda je to povezano z mojim študijem. Trenutno delam v uredništvu na polskem, bi pa rada delala seveda na radiju. Danes bomo posneli radijsko oddajo skupaj s kolegi tukaj v Evropskem parlamentu in upam in držim pesti, da bodo, da bodo ti projekti se še razvijali, da bo tudi moj projekt prišel na neko večjo radijsko postajo, kajti tega več ne morem početi na univerzi, na študentskem radiju. Skratka, upam, da bodo stvari se razširile po Evropi, da bodo tudi eh, drugi študentski radi, Radio Reakcija iz Sofije, naprimer, da bodo prav tako eh, objavili te prispevke. Prispevki so v angleščini, skratka, to se lahko objavlja kjerkoli in širi po Evropi in veselim se tega. Hvala. Vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala. Gospa Elen. Uh, so... Hvala, ker takoj k bistvu. Kaj lahko vi kot Evropski parlament, kot poslanci v Evropskem parlamentu storite za naše projekte? Govorila sem o pravici do v, eh, glasovanja. 2019 je blizu, ko boste, v, ko boste peljali, vodili svoje kampanje spomnite ljudi, da tudi tisti, ki ne govorijo lokalnega jezika, če imajo vprašanja, s katerimi bi radi seznanili politike, da imajo to pravice, da imajo pravico, da so lahko slišani. Pogosto govorimo o tem uh, uh, pomankanju stika med institucijami in ljudmi in mislim, da je Evropski parlament ravno tista povezava med institucijami in državljani v vaših državah. Skratki, kar mislim, da je pomembno, je, da ne smemo pozabiti, da so evropski državljani, vsi evropski državljani, tudi tisti, ki ne govorijo jezika, kot je Gabriela povedala, ljudje seveda potujejo na okolje, ampak tudi tam, kamor pridejo, imajo vprašanja, imajo neke potrebe in tako naprej. Skratka, tudi te je treba upoštevati. There was a, there was a slišali smo komentar, kaj počnemo na polskem, sama sem tudi poljakinja, kot rečeno. Delam to po majhnih korakih, začenjam za svojo družino, zelo konzervativno družino imam, ampak čutim, da vsakič, ko pridem domov, moram znova začeti, se pa trudim, vedno znova skušam jih prepričati, da je Evropa prava pot, da je Evropa prihodnost, da moramo ostati skupaj. Mislim pa, da to ni vprašanje le za nas, Poljake, ki živimo zunaj Poljske, ampak gre za vrednote, za katere si moramo vsi prizadevati. Poljska je pomembna država članica in pomembno je, da ostane svobodna, demokratična država. Skratke, vsi se moramo truditi in pripeljati Poljsko nazaj na evropsko pot. Potem pa še dobro vprašanje o tem, kakšna naj bi bila kampanja o pravicah eh, do glasovanja prijatelj, moj prijatelj je, v, je predstavnik mladine v regionalnem eh, svetu, tu sodelujemo z. Eh, torej, tu govorimo veliko o tem, kako lahko eh, drugi različne narodnosti sodelujejo v svetu in Izpeljali smo tudi majhno dansko kampanjo o pravicah. E, stvari niso sicer potekale tako, kot smo si zamislili, lahko bi storili več, ampak upamo, da bodo tudi druge države to počele. Da bomo izpeljali kampanje za vse državljane, ki živijo v vaših državah, torej ne le za tiste, ki govorijo nacionalni jezik. Najlepša hvala, gospod Gajzer. Uh, for the, for the... Hvala lepa za spodbudne besede, za odlična vprašanja. Nadgovorim na prvo vprašanje glede več glasu, ki bi ga dobili mladi. Mislim, da je treba najprej povdariti to, kar se že dogaja. Mislim, da številni evropski projekti za mlade že potekajo, kar je zelo dobro. To je treba nadaljevati. Ampak pošteno povedano, če pogledamo na udeležence, gre za večinoma visoko izobražene mlade. In tu je težava. Ni, ne, da ni dovolj projektov, ampak da so predvsem osredotočeni na določen, določene sloje ljudi, tu je treba eh, vključiti tudi mlade ljudi brezposelne, z nižjo izobrazbo, ki iščejo delo in velik pomemben sektor tukaj je sektor ustvarjalnosti, ustvarjalni sektor, tudi novinari, ampak uh, Eh, umetniki, glasbeniki, ki ponavadi delajo za zelo majhno plačilo in morajo biti ustvarjalni ne le pri svojem delu, ampak tudi pri iskanju zaslužka vsak mesec. Ko bodo ti ljudje lahko delali skupaj, bodo lahko ustvarili marsikaj dobrega z novimi zamislimi, z novimi idejami in z novim sodelovanjem. Torej, to je neko področje, kjer bi se dalo prispevati tudi z vaše strani. Mislim, da tukaj lahko storimo marsikaj. Program Erasmus je seveda predvsem za univerzitetne eh, za študente, imamo pa ljudi, ki imajo bolj poklicno, praktično eh, izobrazbo, pa seveda ne gredo na okoli, ne morejo potovati na okoli. Eh, obiskujejo pa recimo manjša mesta, vasi po drugih državah in pogosto pridejo nazaj z ne tako zelo pozitivnimi izkušnjami, kajti ne uspe jim srečati pravih ljudi, kajti za njih ne veljajo te nekdanje Erasmusove poti in, in stiki. Skratka, tudi te ljudi bi bilo treba vključiti, te mlade bi bilo treba vključiti bolj. Then, like, future, uh, this... Kar pa se tiče prihodnosti, mislim, da je tu ogromen potencial. Naš, naši cilji Naš cilj je, da razvijemo platformo še naprej, kajti sodelovanje je zelo pomembno. Zato, da, da sodelujejo platforme med sabo, da si oblikujejo neko javnost in da razvijajo načine, ne le za kulturne ustvarjalne projekte, ampak da zagotovijo resničen uspeh, resnično učinkovitost. Skratka, tu je pomembno usposabljanje za to, da bodo eh, ljudje, da bodo mladi lahko oblikovali bolj komercialne, bolj učinkovite produkte. Torej, tudi tu bi jih morali bolj podpreti, kajti obstaja ogromno ustvarjalnega potencijala, mislim pa, da ni dovolj ljudi, ki lahko iz tega dolgoročno tudi kaj zaslužijo. Mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj. Toli. Aha, še kar se tiče brezposelnosti. Res je. V nekaterih državah je to večji problem, v drugih manjši. Sam nimam jasne, neposredne eh, rešitve, čeprav sem študiral ekonomijo. Rekl bi pa naslednje. Menim, da bi morali najti ustrezne poti Eh, seveda, tu ne govorimo le o migracijah. Eh, Evropa je izjemna celina, ker se ljudje lahko premikajo po njej. Mislim, da so migracije preveč enostranske. Morda bi morali zagotoviti, da bi migracije potekale tudi v drugo smer oziroma v obe smeri in da bi Evropa tudi na ta način postala bolj enotna. Torej, migracije tudi v drugo smer. Toliko bi povedal sam. Hvala lepa. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, najlepša hvala. Nažalost, moramo sedaj eh, zaključiti eh, z tem delom seje. Hvala lepa, da ste bili danes z nami, da ste predstavili svoje projekte. Ugotovili ste lahko, da smo vsi zelo navdušeni nad vašo eh, prizadevnostjo, eh, zauzetostjo in da. Eh, si želimo, da bi nadaljevali z svojim delom, morda tudi v obliki novih projektov, novih pobud. In uh, v naslednjih dveh eh, dneh boste imeli izmenjavo tukaj v Bruslju tudi z uh, dobitniki nagrad iz preteklih let. Upam, da bo to spodbudilo nove ideje in uh, da bo to sprožilo nekakšen učinek domin. Uh, Eh, tako bomo prišli eh, korak eh, naprej in bomo skupaj iskali rešitve. Mislim, da mora biti to cilj nas vseh. Najlepša hvala, da ste bili danes tukaj in želim vam, da se imate tukaj v Bruslu lepo. So, wir müssen. D'accord. Sedaj pa moramo nadaljevati z našim dnevnim redom. Helga eh, je mi tem uspela uh, priti k nam uh, in pozabila sem povedati pri poročilu Kurcijo Malteza, da je rok za ložitev predlogov spremem 30. november do 14. ure, torej to boste dobili tudi v pisni obliki, ampak kljub temu. Sedaj pa imamo še sedem minut časa za poročilo o Evropski solidarnostni enoti. Gre za pregled predlogov sprememb in eh, Helgi bom dala besedo, da pove nekaj besed, da pove, koliko predlogov sprememb je prijela in kako bomo nadaljevali. Helga. Najlepša hvala. Eh, žal mi je, da sem prišla prepozno, ampak morala uh, sem uh, spremeniti svoj let, ker so bila vrata zaprta, ko sem prišla na tališče ob pol šestih šesto predlogo sprememb sem prijela, eh, njih bilo preveč in zdi se mi, eh, da me odbor eh, podpira. Gospa Bilde in nekatere desničarske stranke so sicer proti evropski solidarnosti, ker je preveč evropska. Drugi pa po večini podpirajo, kar sem predlagala. Torej, Velika večina uh, je želela spremeniti ime uh, in uh, to pobudo podpiram, enako pa velja tudi za obseg, uh, da bi se morali sredotočiti predvsem na mlade, na zapostavljene skupine in ne na tiste, ki so že zelo veseli in uživajo vse uh, prednosti. Eh, jasno je bilo povedano tudi, da bi morala biti starostna meja 18 let, ne 16 let, kajti 16-letniki ne morejo podpisati niti eh, nobene pogodbe brez eh, privolitve staršev. In Potem uh, je bilo rečeno tudi, da naj bi presegli uh, zgolj okvir Evropske unije in da naj bi vključili tudi sosedne države, kajti to smo že storili v preteklosti in to bi pomenilo več solidarnosti, še prav posebej za vzhodno Evropo. In velika večina uh, je bila uh, proti zaposlitveni dimenziji, to bo do težavni pogovori z odborom za zaposlovanje ampak tukaj smo enotni in potem so tukaj še nova sredstva, vsi želite nova sredstva. 13 let sem že uh, tukaj, uh, mislim, da je to povsem običajno število predlogov sprememb, nadaljujemo tako, kot uh, smo si to zastavili, mislim, da bomo dosegli večino. Hvala lepa. Eh, danes jutraj sem dejala, ko bi le enkrat bilo nekaj enostavno. Eh, no, in zdi se, da je tukaj eh, zadeva precej enostavna. Ja, kadar imamo večino, je preprosto doseči rezultate. Zelo lepo je, če smo včasih tudi enotni. Ali imamo še čas? Štiri minute še imamo. Vsak dobi minuto. Ob 11.30 moramo začeti z sejo koordinatorjev, tako pač je. Gospa Šojtrova. Hvala lepa. Enominutni govor, torej. Jaz eh, bi se rada zahvalila poročevalki za. Eh, uvod v to temo. Res je, da smo vložili veliko število predlogov sprememb in eh, naš eh, namen je, da se dogovorimo o kompromisnih predlogih. Najprej glede imena kot takšnega. Naš cilj bi moral biti, da poudarimo prostovoljno naravo te dejavnosti ne moremo imeti samo evropsko prostovoljstvo, eh, ampak moramo zaradi dati poudarek tej prostovoljni dimenziji. Odbor za zaposlovanje bo ustrajal pri poklicni dimenziji. Torej, morali bomo razmisliti, kaj storiti v zvezi s tem. Najlepša hvala, Silvija Kosta, za minuto. Zahvaljujem se Helgi Trupl za uh, dobro osnovo s katero se tudi strinjamo, eh, vendar pa je tukaj nekaj pomembnih točk, eh, ki smo jih želeli eh, nekoliko razjasniti z našimi predlogi sprememb, predvsem, ko gre za prostovoljstvo in pa solidarnost. Drugič, organizacije bi morale biti neprofitne organizacije, ne zasebne organizacije tretjič, eh, predvideno eh, ni plečilo, ampak povračilo stroškov. Eh, nekaj primerov je bilo na švedskem in tukaj so te znane napotitvene agencije, torej mislim, da moramo poskrbeti tudi za prevzem odgovornosti ze strani organizacij, ki eh, pošiljajo prostovoljce in ki jih gostijo. In potem eh, še večja podpora agencijam. Eh, rada upozorila na to, kar se je zgodilo v svetu ministrov pri proračunu. Niso želeli dodat, dati dodatnih sredstev za Erasmus, pa tudi ne marš. Gospa Jimenez, ja, hvala lepa Helga za opravljeno delo. Zelo mi je všeč ta eh, pobuda. Predlagala eh, sem eh, tudi, da bi imeli sodelovanje z odborom eh, regij. Dejala sem, da moramo razdeliti obe dejavnosti, solidarnost in pa eh, prostivolstvo. Mislim, da se v veliki meri strinjamo. In potrebno je tudi jasno povedati, eh, da bo moral odbor eh, za proračun sprejeti odločitev, eh, iz katere postavke se bo to financiralo, iz evropskega prostovoljskega programa. Eh, imamo odličen program za spodbojanje vrednot, ki so nam vsem zelo pri srcu. Najlepša hvala. In še kurcijo Malteze. Grazie. Grazie. Najlepša hvala, Helga, za odlično upravljeno delo. Eh, kdorkoli pozna organizacije, ki se ukvarjajo s prostovoljstvom, eh, ve, eh, da velja v teh organizacijah povračilo stroškov za misije, poleg tega pa se v teh organizacijah veliko naučiš tudi za zaposlitev v prihodnosti. Mladi, ki so izjemno nadarjeni in ki so sposobni sodelovati, ki so sposobni reševati probleme skupaj, so danes redki, kajti eh, to je vrlina, eh, ki postaje vedno eh, bolj iskana. Je pa pomembna za uspešno zaposlitev v prihodnosti, vendar pa moramo jasno ločiti prostovoljstvo od solidarnosti. Namreč tukaj mora iti za brezplačno dejavnost, za evropsko vrednoto. Ne more biti samo papež tisti, ki to zagovarja. Torej, zaradi tega mislim, da je eh, ta eh, brezplačnost izjemno pomembna in najti moramo pravi kompromis. Hvala lepa. Ne morem več eh, dopustiti novih prispevkov. Pogovarjati se boste morali, se boste morali v okviru seje poročevalcev v senci. Ja, samo še informacija. 30. Eh, novembra bomo imeli eh, sejo poročevalcev v senci v sodelovanju z odborom Empl, potem bomo vedeli, kakšno je njihovo stališče. Tukaj je večina jasna, v Emplu pa so zadeve še odprte, kolikor vem, ampak bomo videli. Ja, najlepša hvala. Slišala sem tudi, eh, da je v odboru Empl bilo vloženih veliko predlogih sprememb za črtanje te zaposlitvene dimenzije programa. In ne le iz ene skupine, ampak iz uh, večjega števila skupin. No, bomo videli, kako se bo vse skupaj izdeklo. Najlepša hvala. Tako zaključujem eh, sejo odbora za kulturo uh, za danes do povdne. Videli se bomo ponovno ob 15. uri v isti dvorani. Koordinator je prosim, da ostanete v dvorani, vse ostale pa prosim, da dvorano čimprej zapustite.